srečanje vitam panje in panov poslov bardzo plenarno zasedanje se sedaj nadaljuje pozdravljeni vsi skupaj pozdravljeni tudi vi gospod komisar zapisnik včerajšnjega zasedanja in eh, sprejeta besedila so že na voljo ima kdo kakšen komentar v zvezi z zapisnikom če ne potem je zapisnik sprejet